Okay, friends, we'll slowly start the meeting so that those of you who has forgotten your voting card. Spoštovani kolegi, bomo kar začeli. Če je kdo še pozabil glasovalno kartico, jo lahko hitro gre iskati, preko začnemo. Bomo začeli z prvo točko na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Ali kdo nasprotuje? Ne, v redu potem je dnevni red sprejet. Tolmačenje je na volje v vse jezike, razen hrvaščino. Dialogi z deležniki. Koordinatorji so se odločili, da predlagajo predlog o transparentnih in eh, pravičnih delovnih pogojih v Evropski uniji, da bo torej ta tema umeščena na seznam tem za dialoge z deležniki za letošnjo leto. Prav tako smo naročili sekretarjatu, da stopi v stik z DGKOM. Poblastil jih je poročevalec gospod Kavije Žambon, da bi generalni sekretarjat torej eh, razmislil o potencijalnih datumih za vzpostavitev takšnega dialoga. Potem tretja točka. Imamo spremembe pri datumih sej za odbor IMPL. 16. in 17. maja ne bomo imeli sestanka. Ta sestanka bomo premaknili na ponedeljek 14. in torek 15. maja. V ponedeljek bo sestanek potekal od 3 do 6.30, v torek pa bomo imeli celodnevni sestanek. Tako, nadaljujem. Poročilo o medinstitucionalnih pogajanjih v tekom. Vzpostavljanje, vzpostavljanje skupnega okvira za statistike v Evropski uniji, ko gre za vzorce, ki smo jih eh, zbrali. Gospod Metarič je poročevalec tukaj, trialog pa se bo začel danes. No tako, sedaj pa smo pripravljeni na glasovanje. Začeli bomo s smernicami za politike zaposlovanja držav članic. Vsi imate glasovalne kartice, upam. Začeli bomo z predlogom spremembe 13. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Bomo preverili, kako je z predlogom spremembe 13. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Pet glasov proti je bilo več. Nadaljujemo kompromis 7, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 102 z ustnim amadmajem SND, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. Amandma 17, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 106, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 107, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 18 in 108, ki sta identična, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 12 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 135 za, proti, vzdržani, po mojem je zavrnjeno. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani, sprejeto bomo elektronsko preverili predlog spremembe 25. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen za štirimi glasovi. Kompromis 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe oziroma kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno po mojem mnenju. Bomo pa elektronsko preverili, glasujemo o predlogu spremembe 30. Glasovanje je zaključeno sprejeto, šest glasov več je za. Predlog spremembe 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 162 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35 in 170 skupaj. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 179 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 40 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 2. Bomo preverili predlog spremembe 40, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno zavrnjen z sedmimi glasovi. Kompromis 2 za, proti, vzdržani sprejeto. Prosim, da ne govorite med glasovanjem. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani. Preverimo elektronsko, torej elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 45. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen z šestimi glasovi. Kompromis tri za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Z, bomo preverili predlog spremembe 57. Glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen z za sedmimi glasovi. Predlog spremembe 4 in 58 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Gospa Kosa, najlepša hvala. Predlog spremembe 58 eh, sem omaknila, tako da tega prosim ne upoštevajte. Prav, torej nadaljujemo. Te informacije, da sedaj nisem imela, glasovali bomo torej o predlogu spremembe 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 59 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, predlog spremembe 61 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 14 glasov več. Predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 60 za, predlog spremembe 60 je brezpredmeten, nadaljujemo z 62, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 64 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 66 za, proti. Se upravičujem, 65 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 65. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejito z petimi glasovi. 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Predloga spremembe 7 in 75 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog Predlog spremembe 84 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti vzdržani spre, zavrnjeno. 10 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 86 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 11 po delih, to predlaga SND, prvi del za proti, vzdržani, zavrnjeno. Po mojem mnenju, ampak bomo to preverili. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 11. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. Drugi del, ta je brezpredmeten. Nadaljujemo torej z predlogom spremembe 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 90 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 in 92 skupaj ker sta identična. Potem pa imamo tukaj še ustni amadma poročevalca, kjer piše z Evropskim parlamentom in posebej z odborom za zaposlovanje in socialne zadeve. In tako naprej, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 21 je brezpredmeten. Tako, glasujemo o celotnem predlogu za sklep sveta, kot smo ga spremenili. elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Preveč. Dva eh, poslanca ELS preveč imamo. Okay. Sprejeto 36 za, 11 proti, en se je vzdržal. Tako nadaljujemo osnutek eh, zakonodajne resolucije, predlog spremembe 39, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejito. Glasujemo poimensko glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije v celoti. Glasujemo. And the vote is now. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 34 za, 10 proti in en vzdržan. Najlepša hvala vsem skupaj. Hvala tudi poročevalcu. Tako, sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko. To je gospod Roland poročilo o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Najprej kompromis K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog kompromis MA, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo kompromis M. kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 88 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo še enkrat elektronsko preverili 89, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno za desetimi glasovi. Nadaljujemo uvodne izjave. Kompromis E. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto nadaljujemo. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno priloge, kompromis O, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23, to je na strani 7. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, torej to je na strani 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3 na isti strani, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 29 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Predlog spremembe 33 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis D za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5. Ta je brezpredmeten, nadaljujemo predlog spremembe 40 na strani 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54. Se opravičujem, kompromis J, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 62, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, pri ELS imajo enega preveč. Tako, v redu, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, oziroma ta je brezpredmeten. Nadaljujemo z predlogom spremembe 11. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63. 65 je brezpredmeten, torej nadaljujemo za 12, tukaj ne glasujemo, tudi pri 13 ne. Predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 70 je brezpredmeten predlog spremembe 73 za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis L za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa glasujemo o celotnem osnutku poročila, kot smo ga spremenili. Kdo je za? Proti? Bomo poimensko glasovali o osnutku poročila, tako da bomo gotovi. Prosim, da vsi elektronsko glasujete. 41 za, nihče proti in 7 vzdržanih. To pomeni, da glasujemo tudi o sklepu, da se začnejo medinstitucionalna pogajanja, kot to predlaga poročevalka. Kdo je za, proti, vzdržani? Tukaj potrebujemo elektronsko glasovanje, tako da bomo vsi elektronsko glasovali. Glasujemo, glasovanje je zaključeno. 46 za, tako da je to potrjeno in bomo začeli z medinstitucionalnimi pogajanji. Gre tudi za fantastično poročilo gospoda Kloda Rolana. To je zelo konkretno vprašanje, ki bo tudi zelo pomembno pri evropskih volitvah, ne samo za eno politično skupino, ampak za skoraj vse. Če želite vzpodbuditi ljudi, da sodelujejo na volitvah, bo to zelo pomembna, zelo konkretna tema. Tako, sedaj pa nadaljujemo z peto točko na dnevnem redu, oziroma ne, šesto točko. Gre za poročilo o izvajanju strategije EU za mlade. To je pripravil gospod Pimenta Lopez. Najprej kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5, sprejeto. Predmet No. Nadaljujemo s kompromisom šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 57 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 58 za, proti vzdržani, sprejeto. 59 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 63 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. Se opravičujem, bomo elektronsko preverili predlog spremembe 63. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 30 za, 15 proti. Nadaljujemo. Predlog spremembe 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7, kdo je za,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 predlog spremembe 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 82 za, proti, vzdržani. Bomo to elektronsko preverili, torej predlog spremembe 82 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto z 28 glasovi. 83 za, proti, vzdržani vzdržanih sprejeto, predlog spremembe 88 za, proti vzdržanih sprejeto, predlog spremembe 91 za, proti vzdržanih sprejeto, kompromis 14 za, proti vzdržanih sprejeto, predlog spremembe 101 za, proti vzdržanih. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 101, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 29 glasov za. Predlog spremembe 102, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 105 za, bomo elektronsko preverili 104. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 31 glasov za. Nadaljujemo. Predlog spremembe 105. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 106. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Elektronsko bomo preverili 106, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog 109, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, 110, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, 111 za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 115, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, 118, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 119, po delih najprej prvi del, zato je prosila skupina Alde, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, bomo elektronsko preverili drugi del tega amandmaja, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno z 31 glasovi. Nadaljujemo predlog spremembe 121, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 122 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 123 za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili kompromis 2. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno zavrnjeno z 28 glasovi proti. Kompromis ena. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe devet Nadaljujemo predlog spremembe 9 na naslednji strani. Tukaj imamo glasovanje po delih, zato je zaprosila ILS. E Prvi del glasujemo, kdo je za. Proti, vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo elektronsko preverili drugi del, glasujemo. Glasovanje v drugem delu je zaključeno zavrnjeno z 25 glasovi proti 24 za. Nadaljujemo. Uvodne izjave, predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani. Elektronsko bomo preverili deseti predlog spremembe. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 11. Kdo je za? proti, vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 12, kdo je za, proti, vzdržanje. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 12, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Spet glasovi več. Predlog spremembe 14 za 14 proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 17, glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto 27 glasov za. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 18. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 28 glasov za. Predlog spremembe 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4 za proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo. Predlog spremembe 29, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo elektronsko preverili predlog spremembe 33. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno s štirimi glasovi. 34, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 36, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako glasujemo o celotnem osnutku mnenja, kot smo ga spremenili. Glasujemo sedaj, elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto za 40 glasovi za, 5 proti in 2 vzdržana. Thank you for that and thank you to the rapporteur. Zahvaljujemo se poročevalcu za to točko. Tako nadaljujemo z naslednjo točko, to je posodobitev izobraževanja v Evropski uniji. Najprej kompromis A, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis FA je brezpredmeten, torej bomo prešli k kompromisu B na naslednji strani, kdo je za. A ne, začenjamo z kompromisom S, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis S na strani 2. Bomo še enkrat glasovali. Kompromis S, kdo je za, proti, zdržani. Kompromis, kompromis B, za, proti, zdržani, sprejeto. Bomo preverili kompromis B. Glasujemo konec glasovanja. 28 glasov za, 20 proti, kompromis C, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, kompromis H, kdo je za, proti, zdržani sprejeto, kompromis T za, proti, zdržani sprejeto sprejeto. Kompromis L, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto kompromis, ti, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 32. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno? 33. Za, proti, zdržani, zavrnjeno sprejeta. Predlog spremembe 44 za proti vzdržani zavrnjena. Kompromis K za proti vz... Bomo preverili. Kompromis K. Glasujemo. Konc glasovanja. 25 za, 22 proti. Predlog spremembe 45 za, proti, zdržani, zavrnjena. Kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 48, kdo je za, proti, jaz bi rekla, da je zavrnjen, um, pa ga bomo preverili. 48, predlog spremembe 48. Glasujemo, konec glasovanja. zavrnjeno z 27 glasovi proti in 21 glasovi za. In smo na naslednji strani. Predlog spremembe 61, kdo je za, proti, zdržani, rekli bi, da je to sprejeto. Bomo preverili predlog spremembe 61. Glasujemo in sedaj je konec glasovanja sprejeto z 27 glasovi, 62, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petinsedemdeset, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 80 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog M za proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili kompromisni predlog 8. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto z 28 glasovi za. Sedaj pa predlog spremembe 91, to je ustni predlog spremembe za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 95, drugi del. Kdo je za, proti, vzdržani, rekla bi, da je to zavrnjeno. Bomo preverili 95, drugi del. 95 drugi del predloga spremembe 95 in glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 28 glasovi za. It's carried by 28 votes. 28 glasov za sprejeto. Potem pa gremo k tretjemu delu. Kdo je za? Tretji del. Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 100. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis P, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sprejme 106, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 120, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 123 za proti vzdržani sprejeto. 127 za proti vzdržani sprejeto. 128, to je ustni predlog spremembe, kdo je za proti vzdržani sprejeto. Kompromisero za proti vzdržani sprejeto. 133, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto petintrideset za, proti vzdržani sprejeto. In potem glasujemo o osnutku eh, mnenja, elektronsko glasovanje. konec glasovanja. Sprejeto. 26 proti 22. In hvala lepa poročevalki. Sedaj prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu gre za razlago in izvajanje medinstitucionalnega sporozuma o boljši pripravi zakonodaje. Glasujemo v kompromisu ena za, proti, zdržani. No, nenadoma sem negotova. Mislim, da moramo glasovati v kompromisu ena. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja sprejeta z 28 glasovi. Kompromisni predlog 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 4, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržani sprejeto. 24 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 6 za proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Bomo preverili elektronsko glasovanje v kompromisnem predlogu 6. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 26 za in 20 proti. In sedaj predlog spremembe 31, kdo je za, proti, vzdržani. Bomo morali preveriti tudi predlog spremembe 31, glasujemo. Konec glasovanja in predlog spremembe 31 je zavrnjen. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 47 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno kompromis 10 za proti. Bomo preverili kompromisni predlog 10. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sprejeto s 26 glasavi za. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 58 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 59 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 11 za, proti bomo preverili kompromisni predlog 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasovi za. In nadaljujemo. 67, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku poročila za predlogi spremembe elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 26 glasovi za. In čestitke poročevalki. Kar pomeni, To pomeni, da prehajamo k naslednji zelo zanimivi temi na našem dnevnem redu. In to je usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Those of you who uh, won't stay to listen to the debate on Torej, govorili bomo o sklavanju poklicnega zasebnega življenja za starše in skrbovalce. Tisti, ki tej temi ne želite prisluhniti, prosim, zapustite dvorano in pri tem ne povzročajte prevelikega hrupa. Rada bi vzpostavila dobro vzdušje za poročevalca na to pomembno temo. Okay. Wow. Yes, we'll Prehajamo kar k naslednji točki na našem dnevnem redu in eh, sicer bi se usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja za starše in oskrbovalce, besedo pa dobi poročevalec gospod Kaza. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes bom eh, govoril v svojem maternem jeziku, ko že imam to možnost. V preteklih mesecih je potekalo delo eh, na področju te direktive in to je zagotovo zelo pomembna tema. Gre za prenos eh, politike iz eh, evropske na regionalno raven. To mora biti politika, ki jo bodo državljani zares razumeli. to zakonodajo uh, predstavljamo uh, pred evropskimi volitvami, vplivala pa bo uh, na uh, evropske državljane. Izboljšala naj bi ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Tukaj gre za starševski dopust, tako za starše, kakor tudi oskrbovalce gre za izboljšanje pogojev pri delu. Poleg tega pa morajo tako starši, kakor tudi obiskovalci, izpolniti določene zaveze pri zaposlovanju. Očetje naj bi imeli vsaj deset dni starševskega dopusta. Jaz predlagam, da bi to razširili tudi na posvojene otroke in pa na tiste osebe, ki so eh, glede na kriterije v nacionalni zakonodaji eh, očitje. To se mora prenesti tudi v evropsko zakonodajo. Strinjam se tudi s predlogom, da bi morali dati ustrezne uspodbude za to, da bi očetje sodelovali pri izobraževanju otrok in sicer povsem enakopravno. In tukaj vidim velike razlike pri starševskem dopustu med državami članicami. Poleg tega mislim, da bi, bi morala biti zagotovljena vsaj 75 odstotna plača. Tako da ne bo nobenih razlik med državami članicami. Kar pa zadeva starost. Dokler starši uživajo te pravice, prisluhnil sem vsem deležnikom, sestal sem se z vsemi stranmi, odkar sem bil imenovan za poročevalca. In mnenja se, kar, se, kar zadeva starost, razhajajo. Nekateri menijo, da gre predlog predaleč, drugi, da je premalo ambiciozen. In vzpostavitev ravnovesja zagotovo ni bila enostavna. Upam, da bomo v tem parlamentu dobro sodelovali. Nekateri deležniki so bili nekoliko zaskrbljeni. In tako sem torej znižal starostno omejitev iz 12 na 10 let. Komisica, komisija je predlagala tudi pet dni uh, dopusta na leto in uh, ta naj bi pla bil plačen uh, eh, glede uh, na bolniški dopust. Starši in oskrbovalci naj bi prejeli 70 odstotkov plače. Predlogi v tej direktivi pa so povezani tudi z določili, ki od držav članic zahtevajo, da uspodbujajo uporabo izobraževalnih ustanov tudi z državno pomočjo. Pri svojem delu sem se osredotočil na ukrepe za pomoč in podporo majhnim in srednje velikim podjetjem še prav posebej mikropodjetje. Majhna podjetja so hrbtenice našega gospodarstva in potrebuje našo pomoč še veliko bolj kot eh, večja podjetja, ki imajo na voljo več verov. In zato mislim, da ta zakonodaja ne bi smela naložiti dodatnega finančnega ali pa celo pravnega bremena, za uh, mikro uh, podjetja ali pa majhne in srednje velika podjetja. Kot poročevalec sem si prizadeval za dobro usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki bi koristilo tako staršem, kakor tudi delodajalcem. Skupaj lahko zagotovimo, da bo ta direktiva imela pozitiven vpliv in uh, da bo koristila vsem. Preden zaključim. Bi se rad zahvalil poročevalcem v senci in tudi njihovim asistentom, ki so bili zelo potrpežljivi. In rad bi se zahvalil tudi svojim zaposlenim. Situacija zagotovo ni preprosta, ampak za temi ukrepi. Bomo zagotovo pustili pečat v tem sklicu. Naše sporočilo bo, eh, da je parlament trden v svojem stališču. In če bomo trdni tudi v, dialogu, v trialogu, potem bomo lahko dosegli eh, pozitiven rezultat za celotno Evropsko unijo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Kaza. Marija Arena je poročevalka v Senci, ampak je ni v dvorani. Tako da predvidevam, da bo gospa Junger je zgovorila v njenem imenu. Ja, najlepša hvala, gospa eh, predsedujoča. Marija Arena je naša poročevalka v Senci, ampak je na misiji v tem trenutku eh, in zato se opravičujem za njeno odsotnost danes. Rada bi eh, v našem imenu, pa tudi v svojem imenu, eh, izrekla zahvalo poročevalcu, zares je odlično opravil svoje delo, če si ogledamo tri temeljne načela tega predloga. Gre za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, za boj proti revščini še prav posebej eh, gre tukaj za prekarn položaj žensk, pa tudi za boj proti stereotipom. Tukaj gre za tradicionalne uloge žensk in moških in zaradi teh treh načel menimo, da si bomo morali močno in pa konstruktivno prizadevati tekom pogajalskega procesa, kaj te ta predlog mora izpolniti ta tri načela, ki so nam zelo blizu. Pozdravljam predloge sprememb poročevalca, kar zadeva neprenosljivost starševskega dopusta, pa tudi kar zadeva pravično plačilo eh, za eh, starše in pa oskrbovalce, ko so na starševskem dopustu. Evropska komisija je predlagala, da bi bil dohodek izenačen dohodku, ki ga prijemaš, ko si eh, na bolniškem dopustu. Vendar pa so tukaj razlike med državami članicami. V nekaterih državah članicah prejmaš 100 odstotno plačilo, v drugih le 60 ali pa 70 odstotkov, kot recimo v. Eh, Nemčiji ali Belgiji ali pa 20 do 30 odstotkov plače, kot recimo na Slovaškem. In to uh, predstavlja nezdravo konkurenco med različnimi sistemi zaradi povezave med eh, starševskim in pa bolniškim dopustom. Pa uh, bi lahko tudi negativno, uh, povzročili tudi negativno negativen pogled na starše, kot da je starševstvo neke vrste bolezen. Mislim, da potrebujemo alternativen pristop. In mnenje poročevalca bi lahko naša skupina podprla. Predlog Davida Kaze predlaga, da bi starševski dopust bil plačan glede na odstotek eh, plače in poročevalec predlaga, da bi ta dohodek znašal 75, 70 do 75 odstotkov osebnega dohodka. Mi menimo, da je potrebno iti še malce dlje. Vendar pa se skupina SND strinja z tehničnim pristopom, kar zadeva odstotek osebnega dohodka. In prepričana sem, da bomo našli rešitev. Ne moremo podpreti teze poročevalca, kar zadeva starševski dopust za očete, glavna uvira za očete je ravno plačilo, zaradi tega menimo, da je nesprejemljivo, da bi eh, ta dopust izenačili z eh, bolniškim dopustom. Recimo, če si ogledamo situacijo na Slovaškem, očetje prejmejo le 20 odstotkov v tem primeru, 20 odstotkov osebnega dohodka zaradi tega, je potrebno zagotoviti ustrezno in pravično plačilo eh, tudi za starševski dopust za očete in pa oskrbovalce. Marija Arena bo vložila vsaj dva predloga spremembe. Eden je povezan z starševskim dopustom za očete, z očetovskim dopustom. gre predvsem za udeležbo moških v izobrazbi otrok od zgodnih let. Na ta način bo zagotovljena eh, tudi njihova vključitev v družinsko življenje. Tukaj gre za naš boj proti tradicionalnim stereotipom, ki so bili že prej omenjeni v mojem govoru. Druga točka pa se nanaša na obseg eh, tega predloga kajti mislim, da je to potrebno razširiti na vse eh, zaposlene. In potem je tukaj še zaščita pred zmanjšanjem pravic zaposlenih v državah eh, z višjimi standardi. In kar zadeva drugi del zakonodajnega predloga, tukaj govorim o prožnih dogovorih. Tukaj je potrebno zaščititi tako interese zaposlenih, kako tudi podjetij mislim, da je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnovesje. In glavni cilj eh, mora biti, da zagotovimo eh, možnost prožnih delovnih ur za zaposlene, pri tem pa seveda ne moremo postaviti pod vprašaj preživetja podjetij. In na zadnje, mislim, da je naš skupni cilj, da dosežemo kar najboljši sporazum na ravni Evropske unije. Tukaj ne gre zgolj za zakonodajni predlog, ampak gre za bolj socialno in pa pravičnejšo Evropo po letih varčevanja na plečih evropskih davkoplačevalcev. In mislim, da bi tudi moj sosed moral biti za vtek. Hvala lepa. Ali gospa Ribeiro koga nadomešča? Ne. Gospa McIntyre je tukaj. Ah, oh, se opravičujem. Nisem vas videla. Takoj. Skri skrivam se za gospo Ribeiro. Ampak, dobro, najlepša hvala. naše poročevalke v senci danes eh, ni tukaj. Zelo je žal, eh, poslala pa mi je svoje mnenje, ki sem ga pripravljena predstaviti. Potem, ko je prebrala predlog poročevalca, je zelo vesela, ker vidi, da imamo podobno mnenje glede izboljšav predloga Evropske komisije. Eh, strinja se tudi z eh, poročilom odbora FEM. Biti moramo razumni in pa realistični pri eh, naših zahtevah. To ne pomeni, da ne podpira pobudo Evropske komisije, ker je zelo pomemben in aktualen predlog. Janini predlogi sprememb se bodo osredotočili na eh, sledeče izzive. Najprej razpoložljivost eh, ustrezne infrastrukture za varstvo otrok to je ključnega pomena za politiko, ki bo prijazna družinam in pa za večjo udeležbo žensk na trgu delovne sile. Seveda le, če eh, bodo ženske to želele. Meni, da moramo tudi obravnavati vpliv na gospodarstvo, kajti to je zelo pomembno in poročevalec je to. Eh, tudi obravnaval v svojem poročilu. Tukaj gre za mikropodjetja ter majhna in srednje velika podjetja. Mogoče vsi tega ne bodo podprli, ampak eh, določen eh, porožni delovni čas bi lahko vplival na majhna podjetja. In zato bi moral naš končni predlog to odsevati. Poleg tega ugotavlja tudi da se starši otrok z invalidnostjo nahajajo v uh, drugačnem položaju. Uh, in uh, Jana meni, da je predlagana sprememba starosti uh, otrok uh, dobra, vendar pa meni, da bi morali za otroke s posebnimi potrebami to starostno omejitev dvigniti na 12 let ali pa za otroke z invalidnostjo ali pa eh, drugimi posebnimi potrebami. Jana bo posebno pozornost namenila položaju oskrbovalcev in bo predlagila predloge sprememb, ki bodo bolje odsevali njihov specifičen položaj. Recimo še prav posebej, ko gre za neuradne oskrbovalce. Veseli se že sodelovanja z vami. Dovolite mi, da nakratko spregovorim še o stališču Združenega kraljestva, kajti Združeno kraljestvo ima drugačno mnenje. Čeprav bi bil dodatek za uskrbovalce povsem nov dodatek, imamo že obsežno nacionalno zakonodajo, recimo v Združenem kraljestvu. Eh, ki se nanaša na določena določila v tej direktivi, ko gre za očetovski dopust, starševski dopust ali pa prožen delovni čas. Torej, skrbi me, da bi ta predlog lahko posegel v zelo dobro razvit nacionalni sistem. Recimo, v skladu s trenutno zakonodajo v Združenem kraljestvu nimamo eh, pravic za oskrbovalce, vendar pa imamo prožen delovni čas za starše in pa oskrbovalce. Torej rada bi, da vzpostavimo ravnovesje med eh, politikami, ki že dobro delujejo in pa tem predlogom. Hkrati pa se zahvaljujem poročevalcu. Najlepša. Hvala, sedaj pa gospa Weber. And, uh... Hvala lepa, gospa predsedujoča. In dovolite mi, da se zahvalim poročevalcu za njegov zelo razumen pristop. Skušal bi pripraviti predlog, ki bi eh, ga podprla večina v parlamentu in mislim, da je to izjemno pomembno, če želimo uspeti z to direktivo še pred koncem eh, sklica. Kaj ti v svetu je situacija eh, povsem drugačna kot tukaj pri nas. Ko govorimo o usklajevanju poklicnega in pa eh, družinskega življenja, je težko ne govoriti o porodniškem dopustu, ampak dobro. Skušamo doseči, kar lahko in mislim, da je smiselno, da se ne odločimo za iz, enačitev z bolniškim dopustom, ampak da se odločimo za odstotek bruto plače. Študije so pokazale, da bi eh, si očetje želeli 85 odstotkov bruto plače, to bi bila zadostna stimulacija, zato da bi si vzeli očetovski dopust, ampak dobro, o tem bi se lahko pogajali. Imela sem veliko sestankov, najbrž podobno kot eh, kolegi. In uh, ljudje so nekako imeli občutek, da se uh, nosečnost zgodi čez noč. Pa se ne. Sej vse skupaj traje devet mesecev in imaš dovolj časa, da se pripraviš na to, kar te čaka. Pa tudi rojstvo se ne zgodi nenadoma. Ponavadi veš, kdaj se bo to zgodilo. Torej, se lahko dogovoriš z materami in očeti, torej tudi na majhne in srednje velika podjetja to ne more negativno upla, vplivati. Mislim, da je pomembno, da se pogovarjamo, pogajamo in tako naprej. Z predlogi sprememb bom podprla tudi prožen delovni čas mislim, da je to pravzaprav prihodnost trga delovne sile. In o tem bodo morali ponovno razpravljati delodajalci in delojemalci. In sem tudi za in bom uložila predlog spremembe, eh, zato da vključimo vse tipe delavcev, tudi samozaposlene. očetovski dopust naj bi bil obvezen. Ne vem, ali lahko gremo tako daleč. Vem, da lahko oblikujemo obnašanje moških na ta način, ampak vseeno imam svoje dvome, o katerih bomo najbrž razpravljali na pogajanjih. In potem starost za starševski dopust. Naj ta ostane 12 ali naj bo 12 zgolj za otroke s posebnimi potrebami. Naj bi bila ta starost 10. O tem se je potrebno pogajati, kakor tudi o dolžini. Očetovskega dopusta, kajti kolikor vem, želi svet to omejiti, kolikor se le da. In tukaj v odboru za zaposlovanje potrebujemo močan mandat za pogajanja. Kaj ti, če bomo razdeljeni, potem bo situacija še toliko težja. Torej, stisnimo pesti in trdno delajmo. Hvala lepa. Te zdaj, sedaj pa guje Tanja González Penjas. Hvala, gospa predsednica. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu za njegov prispevek, za njegovo delo pri poročilu in za vse razlage, ki nam jih je dal v zvezi s pristopom, ki ga je obral pri poročilu. Rada bi omenila tri elemente, ki se mi zdijo zelo posrečeni pri predlogu gospoda Kase. Najprej je to, da se omenja infrastruktura za uh, otroške vrtce in za varstvo otrok. V naši skupini bomo skušali to še poglobiti. Eh, mislimo, da je to ključni element eh, za to, da se zagotovi enakost na trgu dela. Mislimo tudi, da mora javni sektor eh, se veliko bolj razviti v tem smislu. Potem v, na drugem mestu neprenosljivost pravic do starševskega dopusta. To se mi tudi zdi zelo pomembno, zato da dosežemo čim boljšo porazdelitev dela in pa udeležbo na trgu dela. Potem, kar se pa tiče odstotka bruto plače za čas starševskega dopusta, eh, da bi to nadomestili, ehm, eh, da bi torej s tem nadomestili ureditev, ki obstaja zdaj oziroma kot jo predlaga komisija, namreč, da se eh, plača vsaj takšno vsoto, kot jo dobijo ljudje na bolniškem dopustu. Eh, to se mi tudi zdi eh, dobro, zato ker imajo države zelo različne ureditve v zvezi z bolniškimi dopusti. 75 odstotkov bruto plače pa se mi eh, ne zdi dovolj, zato ker je plačilo zelo povezano z deležem moških, ki vzame starševski dopust želimo, da bi eh, se zagotovile enake možnosti obeh pri plačilu in pri dostopu do starševskega dopusta. Eh, mislim, da bi očetovski dopust moral biti obvezen. Moški in ženske moramo biti enakopravni in zato mora to uh, zagotoviti tudi evropska zakonodaja. Torej, minimum je dva tedna očetovskega dopusta, ki morata biti obvezna in ki morata biti plačana uh, v enaki meri, kot je plačan porodniški dopust za ženske. Potem, kar se tiče MSP-jev, mislim, da podjetje ne bi smelo zavrniti prošnje delavca ali delavke za starševski dopust. Uh, Eh, to mora biti odve, odvisno zgolj od uh, želje zaposlenega. Potem veliko se omenjajo tudi mikropodjetja, majhna in srednja velika podjetja. To se mi zdi dobro, vsi uh, smo zaskrbljeni zaradi tega, ampak uh, študija učinka komisije je že pokazala, da uh, bodo dolgoročne posledice pozitivne za trg dela. In če bodo ženske uh, lahko zaprosile za takšna uh, dovoljenja, če bo to izenačeno tudi z uh, prošnjami moških, potem bo to na dolgi rok uh, dobro. Mm, kar pa se tiče enostarševskih družin, Eh, mislim, da bi lahko to razširili tudi eh, za rojstva več otrok hkrati in pa še na druge družinske člane. Z mojega stališča je bilo napačno, da se je komisija eh, na to osredotočila neodvisno od direktive o porodniškem dopustu. Treba je spodbujati enake eh, možnosti do eh, porodniškega in starševskega dopusta oziroma očetovskega dopusta za moške in ženske. Mislim, da eh, bi to poročilo lahko v določeni meri še izboljšali, podali bomo predloge sprememb, za to, da dosežemo na koncu rezultat, ki bo zadovoljil za. Najlepša hvala. Miroslav Mitrofanus, zastopa zelene, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, gospodu Kazi. Eh, hvala lepa, da je izboljšal besedilo, ki smo ga prijeli strani komisije. Gospa Ždanoka, moja kolegica v eh, stranki in eh, nekdanja članica tega odbora, si je že močno prizadevala na tem eh, področju. Bila je poročevalka za poročilo o usklajevanju poklicnega zasebnega življenja v letu 2016. Lahko se strinjam z poročevalcem. Mislim, da moramo bolj povdariti vlogo mikropodjetij ter majhnih in srednje velikih podjetij. Vendar pa bi jaz to postavil v drugo perspektivo. Družinsko življenje in pa pravice zaposlenih morajo biti prioriteta. Menimo, da niti predlog komisije, niti predlog poročevalca ne rešujeta eh, po reviziji eh, porodniškega dopusta. In to zares manjka v eh, tem dokumentu. In eh, poleg tega je potrebno posebno pozornost posvetiti eh, plačilo tekom različnih dopustov. Nadomestilo mora biti vsaj izenačeno nadomestilo, ki ga zaposleni prijema v primeru bolniškega dopusta vendar pa so uh, velike razlike med državami članicami. In uh, minimalni prispevek je 40 odstotkov bruto plače, kar zagotovo ni dovolj. Želimo, da bi bila vsa nadomestila popolnoma izplačana in kot sem že omenil prej, bi predlagali, da bi bil starševski dopust eh, polnoplačen. Poleg tega je tukaj predlog, da uh, naj bi uh, omejili starostno omejitev na deset let. Mi se zauzemamo, da bi bila ta uh, starostna omejitev precej višja. 20 let. Vem, da so številne države članice zaskrbljene zaradi zvišanja te starostne omejitve, vendar pa menimo, da bi bilo to pozitivno. Kaj ti potem bi bil eh, ta dopust razdeljen na krajša obdobja tekom let in to bi izboljšalo produktivnost in bi le koristilo delodajalcem. Očetovski dopust je nadaljni problem, ki ga vidimo v tem besedilu in naše mnenje bomo vključili v naše predloge sprememb. Tudi samohranilci niso vključeni v uh, ta predlog komisije, potrebujemo pa posebna določila za nje, tudi ko gre za prenosljivost starševskega dopusta. Mislim, da je potrebno tudi nekoliko spremeniti dopust za oskrbovalce. Ta del je bil vključen že v predlog komisije, vendar pa menimo, da pet dni ne zadostuje. Kolege bomo prosili, da podaljšamo to obdobje. Hvala lepa. Najlepša hvala in dobrodošli v tem odboru za zaposlovanje. EFDD, Laure AG ni tukaj, jo kdo nadomešča? Ne. ENF. Žen Meleš ni tukaj, je kdo nadomešča, ne? Torej gremo k seznamu tistih, ki ste porozili za besedo. Gospod Kosa. Kasson, hogy megadta a szót. Idex. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Res bi rad z vami delil številne vzpodbude, to poročilo je zares odlično. In dobro je, kaj ti služi kot spodbuda za skupen razmislik. Mislim, da se lahko v veliki meri strinjamo s tem, kar je zapisano v tem poročilu. Veliko je, storjen, veliko je bilo storjenega za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, vendar pa predlog komisije pomeni, da gre tukaj za družinsko politiko, to pa je v pristojnosti držav članic. Zato moramo vedno upoštevati tudi načelo sorazmernosti in pa subsidijarnosti. To sta dve pomembni načeli. Kot je bilo že povedano, se strinjam tudi z pomisleki, ki so bili izročeni eh, glede majhnih in srednje velikih podjetij in pa mikropodjetij. presuja vpliva eh, ni bila zadostna, kakšen bo vpliv na ta podjetja, se bodo znašla v velikih težavah. Pozdravljam dejstvo, da se je poročevalec močno osredotočil na ta vidik. Menim tudi, da je zelo pomembno, da sistem postane prožnejši. Ne moremo siliti posameznike, da se odločijo med družino in pa uh, zaposlitvijo. Ne vem, ali lahko spoh najdemo kakšno rešitev. Ampak eh, zares bi nam škodila, eh, če bi se zaradi tega družine v Evropi zmanjšale zgolj zaradi uh, starševskega, očetovskega in porodniškega dopusta. Več je držav članic ki eh, dajo velike finančne vzpodbude eh, tekom starševskega dopusta, tudi očetovskega dopusta. Vendar pa številni eh, tega dopusta ne izkoristijo. V Estoniji imajo 100 odstotno nadomestilo in tako lahko očetje ostanejo doma. V drugih državah eh, znaša nadomestilo le 10 odstotkov. No, o tem bo potrebno razmisliti. Zakaj obstajajo tako velike razlike? 10 odstotkov na eni strani, 100 odstotkov na drugi strani. O tem bi morali skupaj razmisliti. Zaradi. Zakaj smo zašli v to situacijo? In potem še nekaj besed o mačarski politiki na tem področju. S tem se mi intenzivno ukvarjamo. zelo pomembno je, da starši dolgo ostanejo doma in eh, pri tem je potrebno seveda zagotoviti tudi ustrezno finančno podporo. To eh, mora upoštevati eh, tudi nacionalna politika in na mačarskem imamo dobro zakonodajo. To ne pravim samo zato, ker sem mačar, kajti tudi estonska politika je zelo dobra. potem eh, pa eh, še eh, dodatek za otroško varstvo. Če nekdo želi nadaljevati z delom, lahko to stori že po šestih mesecih, ampak potem mora prejeti tudi ustrezno finančno podporo. Hkrati pa je staršem potrebno zagotoviti, da se lahko vrnejo na svoje delovno mesto finančna podpora ne zadostuje. Potrebno je zagotoviti tudi boljše možnosti varstva za otroke. To je področje, ki ga je potrebno okrepiti. Dobro bi bilo, če bi se poročevalec s tem ukvarjal. Jaz bom uložil predloge sprememb v zvezi s tem, kaj ti, če bi tako zasnovali sistem, bi to močno pomagalo družinam. In eh, poleg tega so že kolegi pred menoj spregovorili o podpori otrokom z posebnimi potrebami oziroma z invalidnostjo. Eh, starši na mačarskem, eh, ki imajo otroke z posebnimi potrebami, dobijo daljši starševski dopust, kajti to pomeni seveda več skrbi za družino. Eh, in eh, poleg tega so tudi potrebe povsem drugačne. Zahvaljujem se poročevalcu za upravljeno delo na tem področju in se že veselim nadaljne razprave. Sedaj pa dam besedo gospiri Bejro. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Kazi za dobro upravljeno delo. Mislim, da je uspel doseči pravo ravnovesje nekaj kritik je bilo izrečenih eh, na njegov račun in na račun priloga komisije, ampak mislim, da je res pomembno, da še v tem eh, parlamentarnem mandatu eh, stvari uredimo in da se odzovemo na skrbi državljanov. Mi smo njihovi zakoniti zastopniki tukaj v Evropskem parlamentu. Zato moramo razlikovati med tem, kar počnemo mi in tem, kar počne svet. Odgovornost družine se eh, ne konča z rojstvom otroka. Oba starša si morata enakopravno porazdeliti odgovornost in naloge in treba je obravnavati vse faze življenja. Lahko pride tudi do bolezni in zelo drugače je, ali skrbiš za otroka, ki ima gripo ali pa za otroka, ki je hospitaliziran z rakom ali kakšno drugo hudo boleznijo. Mm, ljudje morajo skrbeti potem tudi za druge družinske člane, ki so lahko bolniki z rakom, potem skrbijo tudi za um, starele, prebivalstvo se stara in uh, vse večje bodo potrebe po um, zagotavljanju skrbi in oskrbovanja starejših. Tako da se to poročilo tudi ne more omejiti samo na otroke nasplošno govorimo o usklajevanju med poklicnim in zasebnim življenjem. In mm, treba je upoštevati vse te vidike, tudi vidik spola. Ponavadi so oskrbovalke ženske in tudi tukaj treba ustvariti ustrezno ravnovesje. Gospod Gerike. Gratulation an. Hvala lepa, čestitav bi gospodu Kasi. Namreč odlično je, da ste se sploh lotili te teme. Ampak eh, uravnoteženost med eh, zasebnim življenjem in poklicnim življenjem v tem besedilu ni našla pravilnega mesta za starše. Namreč vprašanje je ravnovesje med čim. To, da starševstvo opišemo kot dopust, res ni prav, ni pravično do staršev, ne glede na to, ali gre za očeta, mamo ali za oba. Starševči, starševski čas seveda pomeni, da včasih starš ne more delati, predvsem v dneh, ko otrok zboli, takrat eh, starš ne more v službo, pogosto se starši odločijo za polovični delovni čas in to povzroči tudi manjši del, to povzroča tudi manjšo pokojnino ob koncu delovne dobe. Zakaj? Zato, ker se ta starševski čas eh, in ta starševski dopust ne prizna. Mislim, da moramo priznati te razlike. V nasprotnem primeru bo namreč prišlo do vrzeli in potem nikako ne bomo mogli vzpostaviti tega ravnovesja. Prav zato je tako pomembno, da starševski dopust dobro opredelimo. Vprašanje je, kako ga bomo opredelili. V vseh 27 državah članicah Evropske unije bi morali to primerjati z drugimi poklici, kot je naprimer, naprimer vzgojiteljica v vrtcu ali kaj podobnega. Na tak način bi potem lahko imeli primerljiv dohodek. Če želimo prikazati uravnovešenost med poklicnim in zasebnim življenjem, moramo razmisliti tudi naš finančni in davčni sistem. Razmisliti moramo, kakšne prednosti imajo tisti, ki nimajo otrok. Namreč ljudje brez otrok v bistvu živijo v najboljšem davčnem modelu in imajo na koncu tudi najboljšo pokojnino. Izenačiti moramo starše za tistimi brez otrok. Drugače sploh ne moremo govoriti o ravnovesju. Torej, potrebujemo izenačenje staršev z tistimi brez otrok na davčnem in finančnem področju. To je prvo, kar moramo storiti. Če pa želimo o potrebah otrok, potem pa moramo razmisliti tudi o različnih razvojnih stopnjah otrok. Psihologi priporočajo, da bi prvi dve leti otroci preživeli s svojimi starši. Od tretjega do šestega eh, življenjskega leta nastopi druga faza, tretja faza pa med šestim in dvanajstim letom. Takšen je razvoj otrok. In naši modeli bi morali biti usklajeni s tem in s tem, kako se v skladu s temi modeli spremlja starše tudi na finančni način. Če bi to prilagodili, bi lahko končno govorili o pravični obravnavi staršev. In v tem primeru na koncu ne bi prišlo do te vrzeli pri pokojninah pri vseh starših. Ne glede na to, kdo vzame starševski dopust, oče ali mama. Seveda v prvih tednih mama igra pomembnejšo vlogo, ampak eh, kasneje lahko tudi oče prevzame celotno starševsko vlogo. Hvala. Hvala. Gospod Hoc. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Hvala, gospa predsednica. Mislim, da je zelo dobro, da Evropski parlament in naš odbor z gospodom Kaso na čelu skuša obogatiti besedilo, ki ga je v osnovi pripravila Evropska komisija. Ta tema je zelo pomembna, je pa hkrati tudi zapletena in težavna. In e, na dolgi rok e, je pred nami dilema. Vprašanje je, ali sploh lahko uravnotežimo nekaj, kar je sicer potrebno uravnotežiti, ampak je to tudi težko storiti. Kako uskladiti poklicno kariero in hkrati imeti izpolneno družinsko in zasebno življenje. Ali je to sploh mogoče doseči? Že sama beseda ravnotežje med eh, poklicnim in zasebnim življenjem eh, naj bi pomenila to, da bi eh, preživeli isto količino časa v službi in doma, ampak če pogledamo okrog, vidimo, da je to ravnotežje pogosto zelo dinamično, redko gre za. 50, in, 50 odstotkov in 50 odstotkov. In ko govorimo o družinskem in poklicnem življenju, je treba upoštevati tudi številne vidike, ki so s tem povezani. Če si ogledamo Evropo, 60 odstotkov diplomantov je žensk, ampak potem pa pogledajte, koliko jih postane poklicno dejavnih. Uh, Tukaj pa je žensk za 12 odstotkov manj kot moških in dobro je, da imamo tu v parlamentu takšne razprave. Moramo pa se vprašati tudi naslednje. Ali bo ta evropska direktiva eh, ljudi naredila srečnejše v njihovem poklicem ali zasebnem življenju? Vsak Vsaka država bi morala sama skrbeti za določene temeljne vrednote in bi morala spodbujati enakost na jasen način. E, tukaj gre predvsem za temeljne vidike, dostop do varstva za otroke, e, potem podpora na delovnem mestu za podjetnike. Treba je zagotoviti Eh, posebno podporo tudi za tiste, ki so na bolniškem dopustu ali na starševskem dopustu. Eh, družine morajo skrbeti za otroke, včasih tudi za invalidne otroke ali za starejše. Ali bodo ljudje srečnejši v poklicnem življenju, če ne bodo mogli hkrati poskrbeti za svoje stare, starše, naprimer. In zakaj bi prisilili očeta, da ostane eh, doma z otrokom, če eh, se otrok še doji, na primer, in bi bilo bolj koristno, da eh, bi z njim ostala mama. Na polskem imamo program 500 polskih zlotov plus, torej toliko dodatnega denarja dobiš, če imaš dva otroka. Poleg tega polska vlada tudi zagotavlja prispevke za varstvo za otroke. Eh, poskrbeli smo tudi za mlade pare, ki iščejo prvo nastanitev, prvo stanovanje ali hišo. Torej, naredili smo že nekaj korakov v smeri uravnoteževanja družinskega in poklicnega življenja. Tukaj pa se mi zdi, da kljub naši dobre volji prek evropske direktive takega učinka ne bomo mogli doseči. Mogoče bi morali na drugačen način poskrbeti za ustrezne pogoje, tako da bodo ljudje eh, istočasno zadovoljni tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Gospod Pimenta Lopeš je naslednji. Gre prezident, eh, gre se tam je ekspozicija, eh, no, trabalj, zempnjad nešte. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod poročevalec, za vse vaše delo. Veliko prizadevanj ste vložili tudi v samo pripravo dokumenta. No, moja prva pripomba je naslednja. Komisija je pripravila dokument in način, kako je bil zasnovan in kako je potem potekal proces, eh, je vreden omembe. Eh, tudi glede na to, kako se stvari odvijajo v svetu, eh, stališča med svetom in nami so zelo različna. In treba je upoštevati določene stvari. Soglasje v Evropski uniji je mogoče samo pri izvajanju neoliberalnih politik. Veliko težje pa je doseči soglasje pri eh, temah, kot je tale. Eh, spomnim se razprav v zvezi z eh, direktivo o porodniškem dopustu. In res je veliko teže doseči soglasje pri tematikah, ki zadevajo socialna vprašanja, porodniški, starševski dopust in tako naprej. Mislim, da bi bilo treba izboljšati pogoje za ljudi in staršev v Evropski uniji. Med državami članicami obstajajo bistvene razlike. To je zelo jasno in vedno je bilo tako. Zagotoviti moramo, da kakršnakoli že bo direktiva, ki jo bomo sprejeli, mora ta vsebovati jamstva, da ne bo prišlo do eh, zmanjšanja pravic, ki že obstajajo v državah članicah. Naprimer, lahko povem za portugalsko, če bi eh, te predloge izvajali na portugalskem, bi pravzaprav to zmanjšalo pravice, ki nam jih omogoča portugalska ustava. Naprimer, eh, že sama časovna obdobja. Mislim, da bi eh, tako porodniški kot starševski in očetovski dopust morali biti daljši. Eh, predvsem je treba poskrbeti za potrebe otrok in staršev, eh, potem pa tudi širše za potrebe eh, družin. In v ta namen mislim, da bi morali uporabiti priporočila mednarodnih organizacij, naprimer Svetovne zdravstvene organizacije. V prvih šestih mesecih Svetovna zdravstvena organizacija priporoča dojenje in mislim, da bi morali to omeniti tudi tukaj. E, to bi morali upoštevati, ko definiramo obdobja za e, porodniški in starševski dopust oziroma očetovski dopust. Ko gre za starševski dopust, pa moramo omogočiti, da so te pravice prenosljive, tako da se par sam odloči, kdo bo izkoristil starševski dopust. Mm, poleg tega tudi ne moramo zagotavljati enakosti na podlagi dopusta, ki ni stotstotno plačan. Moramo biti kritični do tega. Nekaj kritičnih glasov sem že slišal. E, potem naj bi e, porodniški dopust izenačili z bolniškim dopustom. To je pravzaprav smešno. E, mislimo, da bi porodniški dopust in starševski dopust morali sto odstotno plačati, sicer bodo starši dvakrat kaznovani. Ženske v Evropski uniji zaslužijo 16-17 odstotkov manj kot moški. In eh, če ne bodo 600-odstotno plačane za porodniški dopust, potem bodo še v slabšem položaju in par bo izgubil še dodaten denar. Nadomestila bi morala biti 100-odstotna in to je tudi spodbuda za moške, da si vzamejo nekaj časa za otroka, torej dopust z otrokom. Na portugalskem so te pravice prenosljive. In imamo pravzaprav največji odstotek eh, moških, ki vzamejo očetovski in starševski dopust. Poleg tega mislimo, da bi starševski dopust eh, morali ljudje izkoristiti takoj po otrokovem rojstvu in ne eh, šele v naslednjih desetih ali dvanajstih letih. Tukaj starševski dopust eh, mešamo z drugo vrsto dopusta, ki eh, se omogoči takrat, ko je treba poskrbeti za bolnega družinskega člana ali eh, kakšno drugo težavno družinsko situacijo. Mislim, da teh možnosti ne bi smeli mešati s starševskim dopustom, očetovskim ali pa porodniškim dopustom. Omenjala se je tudi infrastruktura, torej gre za vrtce in druge eh, enote, ki nudijo varstvo otrok. Zato potrebujemo večje javne naložbe in pa tudi mrežo takšnih ustanov, ki bodo zagotavljale varstvo za otroke. Te ustanove morajo biti tudi javno dostopne in zaston. Mm, torej, to družinam ne bi smelo predstavljati dodatnega finančnega bremena. Potem eh, govorili smo o fleksibilnosti. Mi nasprotujemo uporabi fleksibilnosti eh, za zagotavljanje ravnotežja med družinskim in poklicnim življenjem. Mi bi si morali prizadevati za to, da da, bodo, da bo delovni čas prilagojen potrebam družine. To ne pomeni nujno, da se delovni čas skrajša, mogoče bi ga bilo treba samo drugače razporediti prek tedna. Ne razumemo tudi tega, zakaj bi porodniški dopust uh, predstavljal težavo za delodajalce. Eh, Osem odstotna je brezposelnost. Imamo stalne pogodbe. Eh, in pa tudi druge vrste pogodb, da podjetjem omogočimo, da najdejo nove zaposlene v času, ko eh, njihovi eh, zaposleni, njihovi uslužbenci eh, morajo poskrbeti za družino. Torej, eh, delodajalci imajo vsaj šest mesecev eh, ko se lahko pripravijo na odhod nekoga na porodniški dopust. Torej, dovolj časa je, da se najde nadomestilo za eh, tega zaposlenega. Poleg tega potrebujemo boljše mehanizme za zagotavljanje socialnega varstva, boljše upoštevanje delovnih pravic za vse, predvsem za ženske, pa tudi za moške. Moramo pa predvsem spodbujati ljudi, da se zavedajo svojih pravic, ki jih že imajo. Ni dovolj, da so te pravice nekje zapisane. Če ni, ni uh, ustreznih mehanizmov, s katerimi ljudje lahko te pravice tudi udejanjajo, potem ostane to mrtva črka na papirju na portugalskem, nažalost, in mislim, da je temu tako tudi drugot po Evropi, je vse več primerov, ko eh, moški in ženske ne morejo izkoriščati vseh pravic, ki naj bi jim jih trg dela zagotavljal. Gospa Marjen Harkin, hvala. Najprej. Bi se zahvalila Davidu Kazi za njegov uravnotežen pristop. Mislim, da potrebujemo ustrezno plačilo za starševski dopust. Vse študije kažejo, da je glavni razlog, zakaj se starši, predvsem očetje, ne odločajo za starševski dopust, je torej, da niso ustrezno plačani. In če želimo, resno spodbujati očete, da jemljajo očetovski in starševski dopust, bi morali razmisliti predvsem o tem. Potem fleksibilne delovne ure. Težko bo najti pravo ravnotežje. E, kolega iz socialistov je rekel, da je treba uravnotežiti pravice. E, delavcev na ta način, da se ne ogrozi preživetja podjetja. Mogoče je beseda preživetje tukaj uh, Eh, pretežka, gremo predaleč. Tukaj mislim, da res obstajajo razlike med velikimi in majhnimi podjetji. Eh, imamo eh, fleksi delovni čas, fleksibilen delovni čas v številnih velikih podjetjih. Za MSP je in mikropodjetja pa je to težje zagotoviti. Tako da upam, da bomo dosegli ustrezno ravnovesje tudi v teh podjetjih. Gospod Kosa je govoril eh, o tem, da je treba upoštevati nacionalno zakonodajo. Tudi kolega z Portugalske je rekel, da nič v tej direktivi ne bi smelo znižati standardov, ki po državah že obstajajo. Vsi vemo, kaj se je zgodilo z direktivo o porodniškem dopustu. In zadnja stvar, ki si je želimo, je, da bi se ista stvar zgodila tudi tukaj. Eh, mislim, da moramo biti zelo pozorni, upoštevati nacionalno zakonodajo in imeti v mislih vse te kaveate. Mm, na Irskem že imamo eh, dopust za oskrbovalce, tako da moramo stvari eh, samo še bolj uskladiti na evropski ravni. In 80 oziroma 75 odstotkov vsega dela oskrbovalcev opravijo ženske. Tako da eh, gre tukaj za širše družbeno vprašanje. V tem kontekstu mislim, da potrebujemo evropsko zakonodajo, ki nam bo pomagala. Nekdo je rekel, da evropska zakonodaja ni primeren način urejanja tega vprašanja, ampak se s tem nikakor ne morem strinjati ne vem, ali bomo vse uredili v tem poročilu. Je pa pomembno, da razumemo, da finančna podpora ni vedno dovolj. Potrebujemo tudi dostop do kakovostnega varstva za otroke, potem tudi do kakovostnega dolgoročnega varstva. Tako da se res lahko ustvari tudi za oskrbovalce pravo ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem to, da ljudem damo pet dni na leto. Seveda je to pomembno, veseli me, da smo vzpostavili to načelo, ampak eh, treba si ogledati še nadaljne možnosti, kako bi jim stvari še olajšali. Potem zgorna meja eh, oziroma starost otrok, eh, potem posebne okoliščine otroci in osebe z invalidnostjo. To bo vse treba proučiti. Mislim, da stvari ne bodo lahke, ampak treba jih bo rešiti. Pa še nekaj bi rada povedala za konec in to je že omenilo nekaj kolegov pred menoj. Naprimer, ko si ljudje vzamejo čas za skrb za druge, izgubijo del uh, svoje plače, del svojih prispevkov za pokojnino. In po 20-30 letih se res lahko zgodi, da imajo nižjo pokojnino. Ne vem, ali to res lahko vse rešimo tukaj. Uh, Eh, moramo pa vsaj poskusiti zagotoviti, da bodo današnji oskrbovalci, eh, da ne bodo postali revnejši eh, posamezniki v prihodnosti. Predvsem to velja za ženske. Še enkrat hvala za vaše delo. Mislim, da je to pomemben del zakonodaje in veselim se že nadaljnega dela. Hvala, gospa Šojdrova. Uh, thank you very much. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila našemu poročevalcu za predloge. Mislim, da so kar razumni in uravnoteženi. Upoštevajo se interesi tako mater, očetov kot otrok, prav tako delodajalcev. Večino predlogov lahko podprem. Zelo podpiram poudarek na tem, da se zagotovi ustrezna infrastruktura za varstvo otrok. To se mi zdi zelo pomembno. Podpiram tudi spremembo ustreznega dohodka za starši in oskrbovalce, zato da bo ta dohodek res ustrezen. Mislim, da eh, tega dohodka ne smemo primerjati z bolniškim dopustom in pa nadomestilom za bolniški dopust ko gre za očetovski dopust, je mogoče to eh, primerno, ker to ustreza tudi eh, porodniškemu dopustu, ampak eh, pri dopustu za oskrbovalce in pa pri dopustu, pri starševskem dopustu, pa mislim, da bi se morala upoštejiti tudi Uh, upoštevati bruto plača. Mogoče je 75 odstotkov v določenih primerjih eh, malo preveč. Predlagala bom eh, na tem področju kakšno alternativo. Eh, Poročevali smo v mislih tudi zaščito MSP-jev. S tem se strinjam. Države članice bi morale Eh, ohraniti to fleksibilnost, da eh, poskrbijo za MSP-je. Potem, da se v okviru starševskega dopusta eh, zniža starost otrok z 12 na 10, poročevalec je za 10 let, komisija za 12. Mislim, da gremo lahko še nižje. Mogoče bi osem let eh, bilo primerno obdobje oziroma bila primerna starost, da se dosežejo cilji direktive. Vložila bom še nekaj predlogov sprememb, naprimer eh, definicija sorodnikov pri dopustu za oskrbovalce je precej oska. Ehm, tukaj bi morali vključiti več sorodnikov, torej razširiti definicijo. Potem eh, neprenosljivost pri starševskem dopustu eh, je eh, dobra, neprenosljivost je torej dobra, ampak mogoče je štiri mesece neprimerno obdobje. Starši potrebujejo več fleksibilnosti, sama bi zagovarjala krajše obdobje neprenosljivosti in kot alternativa kot alternativo lahko države članice eh, ponudijo nek bonus za starše, ki si delijo starševski dopust. To bi bilo manj omejujoče in bolj spodbudno. Eh, tak sistem imajo že v Nemčiji in dobro deluje, kolikor vem. Predlagala bom nekaj predlogov sprememb v zvezi s tem in upam, eh, da bomo pripravili dobro poročilo, ki bo tudi nek kompromis med komisijo in svetom. Hvala. Bom prosila še komisijo, um, če spregovorite, mogoče gospod Olivije, če ste tukaj, izvolite. Uh, um, uh, Hvala. Mi zelo cenimo to široko podporo, ki je deležen predlog direktive. Strinjamo se, da je treba določiti dopust za očete, eh, ampak eh, ne vem, če bo to dovolj za doseganje ravnovesja na trgu dela. Radi bi vas tudi spomnili, nekaj eh, skrbi je bilo izraženih glede subsidijarnosti ampak določena od teh vprašanj so že urejena na evropski ravni in eh, skupni dogovor in dejavnosti na evropski ravni eh, so tukaj usklajene z eh, načelom subsidijarnosti. Kar se tiče stopne nadomestila, komisija meni, da je treba postaviti za minimalni eh, standard neko skupno raven in na ta način bi eh, bistveno izboljšali jasnost predloga. Na koncu pa želim povedati eh, še, da ne želimo um, tukaj spreminjati definicije uh, delavca, tukaj imajo države članice diskrecijsko pristojnost, da to storijo. Če bi mi ukrepali na tem področju, potem uh, bi ustvarili samo še več nejasnosti. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Kasa, izvolite. Um, Najlepša hvala, predsedujoča, spoštovani kolegi. Zelo sem zadovoljen, da so poročevalci v senci in tudi drugi kolegi se nasplošno gledano strinjali z menoj glede te direktive. Veselim se nadaljnega sodelovanja z kolegi glede tega vprašanja. Mislim, da moramo ostati ambiciozni, ne smemo pa pretiravati. Namreč ostati moramo čim bolj realistični. Prepričan sem, da ko bo prišel eh, čas za sestanke, bomo zelo dobro sodelovali. Zabeležil sem si vse komentarje, predvsem to, da moramo posebej biti pozorni na starše, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Bomo razmislili o tem, kako bi to lahko, to lahko vnesli v predlog. Kar se tiče portugalske zakonodaje in eh, zakonodaje v Združenem kraljestvu, tukaj imamo regresijsko klauzulo, s katero bomo omogočili državam članicam, ki imajo več fleksibilnosti, da torej teh pravic ne rabijo omejevati. Izjemno pomembno je namreč, da si eh, zapomnimo, kako je z porodniškim, kako je bilo z direktivo o porodniškim, porodniškem dopustu. Vsekakor se tukaj ne bo dogodilo enako, ostati moramo realistični, pomagati moramo tudi napredku direktive o porodniškem dopustu. Ampak začeti moramo z nečim, kar je realistično. Mislim, da bo da bodo pogajanja s svetom še precej naporna. Ne smemo biti torej eh, preveč daljnosežni, ko pripravljamo nove predloge za ta predlog. Biti moramo realistični in poskušati pripraviti uravnotežen predlog. Seveda v tem predlogu ne moremo rešiti čisto vseh problemov, ki obstajajo v državah članicah. Poskušajmo najti skupa, skupne standarde, glede katerih se lahko dogovorimo. To bo samo prvi korak, ampak s tem prvim korakom lahko potem v prihodnosti še izboljšamo ta zakonodaj, zakonodajni akt in direktivo o materinskem dopustu. Hvala lepa, hvala vsem za to razpravo, ki je bila res zelo zanimiva. Rok za uložitev predlogov sprememb je 13. april ob 12. V uh, odboru Empel bomo o tem glasovali 11. julija na plenarnem zasedanju pa verjetno po poletnem odmoru. Ni še natančnega datuma. Tako prišli smo do zadnje točke na dnevnem redu. Statut za podjetja socialnega in solidarnostnega gospodarstva. Gospod Beker je tukaj pripravil mnenje. Veseli me, da je toliko poslancev še vedno prisotnih, da bodo prisluhnili temu zanimivemu poročilu. Izvolite, gospod Beker. Najlepša hvala in hvala tistim, ki imajo še malo časa, da prisluhnejo. Hvala uh, vsem poročevalcem v senci za pomoč pri pripravi tega mnenja. Hvala tudi gospodu Mastalki, ki je odgovoren za ta dosje v odboru Juri. Hvala tudi. Uh, sekretarijatu, ki nam je posredoval zelo zanimivo študijo. Socialna podjetja so zelo pomemben faktor v evropskem gospodarstvu. Neprenehoma rastejo, tudi v krizi iz leta 2008 so socialna podjetja še vedno rasla. Socialna podjetja zaposlujejo približno 10 odstotkov vseh zaposlenih v Evropi. Od začetka krize so zaposlili dodatnih 1,8 milijona ljudi. Socialno podjetništvo omogoča socialno integracijo ranljivih skupin. Socialne storitve in eh, okoljske storitve so pomembne in si ne nasprotujejo. Prav zato potrebujemo evropski okvir, s katerim bomo tržno gospodarstvo naredili bolj socialno. Socialna podjetja so namreč že sedaj del tržnega gospodarstva. Prav zato želimo pripraviti statut za socialna podjetja. Gre za združenja, za eh, različne kooperative, za dobrodelne organizacije, kot je Rdeči križ in tako naprej. Ta oblika podjetij je vedno bolj atraktivna tudi za mlade mladi, ki imajo socialne cilje in ki želijo izvajati cilje povezane z okoljsko politiko. Ključne točke mojega mnenja so naslednje. Podpreti želimo socialna podjetva, podjetja in jim omogočiti, da imajo dobičke. Seveda pa je potrebno te dobičke ponovno investirati zato da bi še bolje sledili njihovim socialnim ciljem. Po mojem mnenju bi socialna podjetja morala na nek način pokazati, kakšen je njihov socialni učinek na trgu. Dobro se mi zdi tudi to, da razmislimo o tem, kako bi lahko socialna podjetja podala vidne rezultate. Če si ogledamo različne vrste socialnih podjetij, ne podam nekaj primerov, kaj obstaja. Obstaja naprimer tako imenovan hotel Caritas, pa tudi eh, catering podjetje, ki torej eh, omogoča hrano na dogodkih, ki, tudi, eh, ki je tudi v okviru Caritasa. To pomeni, da ta podjetja zaposlujejo dolgoročno brezposelne. To je socialni učinek, namreč eh, dolgoročno brezposelnim omogočijo, da izstopijo iz eh, svoje krizne situacije. Potem imamo tudi podjetja, ki popravljajo televizorje, ki popravljajo kolesa in tako naprej. V bistvu ta podjetja nimajo nekih eh, dobrodelnih učinkov, ampak zaposlujejo bivše zapornike v svojih podjetjih. Prav zato imajo ta podjetja socialni vpliv na družbo. Izjemno pomemben socialni vpliv. Poleg tega nam pomagajo tudi pri vrčevanju naših socialnih izdatkov v državah članicah istočasno pa upravljajo pomembno vlogo, saj ljudje, ki postanejo aktivni v teh podjetjih, dobijo novo vlogo v družbi. Imamo celo centre za diagnosticiranje raka na dojkah, v katerih se opravljajo preverjanja, torej eh, izvaja se ta test, kjer se odipa dojko in to počnejo um, slepi ljudje. obstaja veliko ljudi, ki so vključeni v zdravstveni sektor, v oskrbo otrok in tako naprej. V poročilu torej pozivamo k temu, da se socialna podjetja vzpodbuja na nacionalni in regionalni ravni, seveda tudi eh, za pomočjo sredstev Evropske unije. Imamo predlog, ki glede katerega se še nismo dogovorili, bi pa vseeno rad eh, poročal o njem. Predlagamo namreč, da bi ustvarili sistem certificiranja. Na tak način bi socialna podjetja dobila certifikat in eh, nekakšno oznako. Čemu bi to koristilo? Finančna sredstva zasebnih vlagateljev bi lahko privlačili na tak način vlagatelji težko nadzorujejo, ali je eno podjetje dejansko upravičeno, da se izdaja kot socialno podjetje ali ne. In torej, če želimo privlačiti zasebne vlagatelje, torej tiste vlagatelje, ki želijo manjše dobičke, po drugi strani pa želijo, da bo ta dobiček prišel iz eh, virov, ki imajo pozitiven vpliv na družbo, no v tem primeru moramo ustvariti takšen certifikat. In ne nazadnje, vesel, vesel bom vseh eh, predlogov sprememb strani kolegov, ki jih lahko pošljajo do 9. aprila ob 17. uri. Hvala. Najlepša hvala, gospod Beker. Besedo bi dala eh, gospodu Pavlu, izvolite. Hvala lepa. Eh, kolega Havilopes danes ne more biti tukaj, zato ker ima določene obveznosti pri evropskih sindikatih v Gentu. Podal bi povzetek njegovega mnenja kot pračevalcu senci za SND. Zahvaljuje se za delo opravljeno tako strani poročevalca iz eh, odborov Juri kot tudi Empel. V zadnjem letu sta namreč koordinirala delo obeh odborov pri tem dosjeju. Poročevalca sta pravilno odločila, da bosta ustrajala pri glavnih priporočilih povezanih z dodano vrednostjo, ki je izšla iz študije, ki jo je omenjal poročevalec prej. Takšna študija je zelo smiselna, poleg tega pa predlaga tudi, da se pripravi certifikat ali znak, za podjetja, ki izpolnjujejo določene kriterije in se torej umeščajo v kategorijo socialnih ali solidarnostnih podjetij, ne glede na to, kakšna je njihova pravna oblika na nacionalni ravni. Ta sistem mora biti oblikovan na takšen način, da se podjetja lahko pridružijo sistemu, če želijo. Morajo pa biti tukaj jasni kriteriji za doseganje tega certifikata. Stroški za izvajanje za podjetja morajo biti čim manjši. Dostop do financiranja za ta podjetja mora biti jasno opredeljen. Nasplošno podpiramo predloge poročevalca odbora Empel, bi jih pa radi dopolnili tudi z naslednjimi predlogi. Komisijo moramo bolj pozvati k temu, da pripravi jasen okvir glede predlaganega certifikata ali znaka, s katerim bi izboljšali prepoznavnost tega um, znaka in rast tega sektorja v evropskem zranjem trgu. Razlikovati moramo, katera podjetja so dejansko socialna in solidarnostna podjetja. Potrebujemo ukrepe za dostop teh podjetij na evropski in nacionalni ravni do sredstev izpostaviti moramo določene ukrepe, s katerimi lahko ta podjetja dostopajo do javnih skladov in eh, javnih razpisov. Zapisati moramo, kako lahko ta podjetja pomagajo pri doseganju ciljev glede boja proti socialni izključenosti, okoljskih ciljev in tako naprej. Prepričan sem, da bomo nadaljevali odlično delo, ki ga je upravil poročevalec pri tem predlogu in veselimo se dobrih predlogov. Mi jih bomo vsekakor pripravili, da bi vzpodbudili ta sektor v Evropi. Hvala. You, Najlepša hvala, gospa McIntyre. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se opravičila namreč Naša poročevalka v senci je Jana, ampak eh, danes se žal ni mogla udeležiti sestanka. Se pa zahvaljuje poročevalcu ne samo za njegov predlog, ampak tudi zato, da je tako zavezan k tej temi in da se res posvetuje z poročevalci v senci pri svojem delu. Podpora socialnim podjetjem je dobra pobuda. Socialni cilji, povezani z podjetniško dimenzijo, so gotovo dober način, kako odgovoriti na potrebe lokalnih skupnosti v Evropski uniji. Poleg tega socialna podjetja pogosto delujejo tudi v eh, določenih sektorjih, kjer se zaposluje veliko ljudi in na tak način ponujejo nova delovna mesta. Jana želi zagotoviti, da ta predlagani znak ne bi bil otemeljen na omejujočih kriterijih. Kot je omenil poročevalec, formalnosti za pridobitev tega znaka morajo biti čim bolj omejene. Jana si želi raziskati tudi, kako bi lahko socialna podjetja vključili v javna naročila. Ne želimo ustvarjati nepravične konkurenčnosti, tudi z drugimi podjetji. To je potrebno upoštevati. Poleg tega moramo, spod, moramo vzpostaviti politično klimo, ki bo spodbujala socialna podjetja. V vseh državah še ni tako. Jana bo glede tega pripravila predloge sprememb. Zelo se že veseli nadaljnega sodelovanja s poročevalcem. Sedaj pa bi dodala še svoj lasten komentar glede tega vprašanja. Odlično je, da gospod Beker ponovno pripravlja mnenje, mnenje glede socialnih podjetij in socialnega podjetništva, namreč eh, on je na tem področju zelo izkušen. V preteklosti sva pri tej temi že sodelovala. Sama sem zelo ponosna na to, da sem direktorica podjetja v Združenem kraljestvu, ki eh, preko socialnega podjetništva podpira ljudi, saj jih zaposluje v proizvodni na tak način lahko pomagamo družbi kot taki, saj ponudi določenim skupinam ljudi priložnost in ko sprejmemo takšen evropski znak socialnih eh, pravic, bomo v bistvu ljudem dali možnost, da ko nek izdelek kupijo ali ko izberejo neko storitev, podpirajo socialna podjetja. Hvala. Najlepša hvala, gospa Harkin. Hvala predsedujoča, zahvalila bi se poročevalcu za odlično opravljeno delo. Strinjam se z njimi tudi z drugimi, ki so spregovorili, kar se tiče pozitivnega socialnega učinka socialnih in solidarnostnih podjetij. Ne bom ponavljala komentarjev, ki smo jih že slišali. Mislim, da se je poročevalec zelo dobro odločil, da podpre um, predlog evropskega znaka socialnih podjetij in ne pravni okvir za to. Že pred leti smo obravnavali statut eh, na drugem področju, to je bilo leta 2006 in potem leta 2012 statut za evropske fondacije. Ta predloga sta bila potem umaknjena, ker ni bilo dovolj podpore za njo. Poročevalcu se torej zahvaljujem, namreč zelo modra odločitev je bila, da niste izbrali poti, ki govori o pravni obliki teh podjetij. Leta 2015 smo pripravili mnenje o socialnem podnet, podjetništvu in tam smo želeli dostop do javnih razpisov za socialna podjetja in boljši dostop do finančnih sredstev. Ne vem, ali smo takrat v besedilu že govorili o evropskem znaku, ki bi označeval socialna podjetja, ampak mislim, da je to res dobra zamisel. Podpiram, da se to razvije, tukaj ne sme biti preveč birokracije, po drugi strani pa mora ta znak tudi nekaj veljati. Omogočiti moramo tudi dostop socialnim podjetjem do javnih razpisov. To je izjemno pomembno. Prisluhnila pa sem tudi kolegici, da ne smemo prioritizirati eh, oziroma da moramo omogočiti pravično konkurenco med socialnimi podjetji in drugimi podjetji. Obstajajo različne ravni dostopa in mislim, da bi to lahko uskladili. Strinjam se s poročevalcem, kar se tiče evropskih sredstev. Veselim se sodelovanja in bom morda pripravila nekaj predlogov sprememb tukaj. Hvala. Najlepša hvala, gospa Šojdrova, izvolite. Hvala lepa. Poročilo gospoda Bekerja je zelo koristno. Namreč na evropski ravni moramo spodbujati takšne pobude. Strinjam se tudi z izdajo certifikatov, s katerimi bi lahko dosegli večjo mero transparentnosti. To bi lahko bilo zelo koristno. Po mojem mnenju bi predlog moral omogočati več prožnosti za države članice glede posameznih podrobnosti. Upam, da bomo torej v državah članicah imeli dovolj jasen okvir, s katerim bomo lahko podprli določene pobude. Sama podpiram to poročilo. Hvala. Najlepša hvala je gospod Klein tukaj iz eh, DigiGrow. Želite kaj dodati? Izvolite. Najlepša hvala. Hvala za to zanimivo razpravo. Najprej bi vas spomnil na to, da je Evropska komisija razvoj socialnega podjetništva postavila kot visoko prioriteto. Že več let komisija razvija namenska finančna sredstva in tudi pravno podporo za razvoj socialnih podjetij in eh, socialnega podjetništva v Evropi. V Evropski komisiji imamo posebno strokovno skupino za socialno podjetništvo. Leta 2013 smo opravili študijo, s katero smo želeli opraviti pregled dejavnosti socialnega podjetništva v različnih državah članicah Evropske unije. To je bil del naše pobude za socialno podjetništvo. V času priprave tega pregleda smo želeli izpostaviti, kakšne sisteme, na, sistemi obstajajo na nacionalni ravni za označevanje socialnih podjetij. Trenutno posodabljamo to poročilo in posodobljena različica bo na voljo ob koncu letošnjega leta ali v začetku naslednjega leta. Kar se tiče financiranja, tukaj se popolnoma strinjam, še naprej moramo financirati socialna podjetja preko. Um, strukturnih skladov, preko Evropskega socialnega sklada, preko zasebnih vlagateljev, tako na nacionalni kot tudi regionalni ravni. Komisija meni, da je podpora za razvoj evropskega znaka socialnega podjetja pomembna, moramo pa spoštovati različne pristope posameznih držav članic, ki že imajo takšno oznako. Vsi deležniki morajo biti v celoti vključeni v pripravo takšne oznake. Zakaj? Ugotovili smo, da so ti deležniki eh, tisti, ki imajo največje znanje glede izzivov, s katerimi se soočajo socialna podjetja. Poleg tega lahko oni tudi uspodbujajo spremembe v tem sektorju. Najlepša hvala. Hvala za te komentarje. Gospod poročevalec, želite še enkrat besedo? Ja, hvala. Rad bi se še enkrat najlepše zahvalil vsem, ki bodo pripravili predloge sprememb, zato da bi še izboljšali to mnenje. Še posebej se zahvaljujem tudi vsem za uspodbudne besede. Gospa McIntyre in gospa Harkin, pa tudi gospod Agla so podali zelo uspodbudne komentarje. Veselim pa se tudi izjave Evropske komisije. Namreč jaz kot poročevalec evropske pobude za um, socialno podjetništvo, to je bilo pod komisarjem Banjejem. Torej lahko potrdim, da je bilo upravljenega že veliko dela na tem področju. In veseli me, da ste ponov, pripravili ponovni pregled tega poročila, tako da bomo imeli še en pomemben gradnik v podlagi za razvoj socialnega podjetništva. Še enkrat torej najlepša hvala za odlično sodelovanje. Hvala vam, gospod Becker, Rok za uložitev predlogov sprememb je 9. april ob 5. popovdne. V odboru Empel bomo to sprejeli 17. maja, v vodilnem pristojnem odboru Juri pa bodo glasovali 20. junija. Najlepša hvala vsem skupaj. Hvala, da ste ostali z nami vse do konca. Vsaj nekateri ste ostali tukaj.